ali za to skupno resolucijo smešni. Zato predlagam, da ta predlog zavrnemo. Tisti, ki ste proti, prosim, če ustanete. Yeah. Than... Mislim, da je več kot deset odstotkov prisotnih poslank in poslancev proti. Torej bomo glasovali o resoluciji, kakšna je bila. Kdo je za? Proti? vzdržani. Ne, predlog spremembe smo zavrnili. Umaknjen je bil, kajti ni bilo več kot, ker je bilo več kot deset poslank oziroma poslancev proti. Sedaj glasujemo še enkrat o skupni resoluciji. Še enkrat, kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. Naslednja točka o kateri bomo glasovali, je resolucija o Azerbajdžanu. Gre za šest predlogov resolucij. Najprej predlog resolucije politične skupine GUE. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno? Sedaj glasujemo o skupnem predlogu resolucij. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. In končno, Belorusija. Šest predlogov resolucij o Belorusiji. Predtem pa imamo predlog resolucije skupine GUE. Kdo je za to, ta predlog resolucije? Proti, zdržani, zavrnjeno. In sedaj glasujemo o skupnem predlogu resolucije in sicer poimensko glasujemo ste vsi glasovali. Glasovanje je končano. In rezultat je tak, da je očitno sprejeta ta resolucija. Kolegice in kolegi, hvala za vašo prisotnost in sodelovanje. Imam pa še eno obvestilo od skupine EFD sem dobil prošnjo za imenovanje v interparlamentarne uh, komisije in delegacije. Ta seznam bo priložen zapisniku današnjega zasedanja. Če uh, do pred, sprejetja tega zapisnika ne bo nobenih pripomp, bomo ta seznam tudi sprejeli. In končno, zapisnik današnjega zasedanja bomo parlamentu v nas, začetku naslednjega zasedanja predložili v sprem. Če ne bo nihče proti resolucijam, ki smo jih danes sprejeli, bomo te neposredno posredovali v resolucijah imenovanim organom. S tem končujemo z današnjim zasedanjem. Vsem želim srečno pot domov. Hvala. 送。So.